Hvala lepa za vaše potrpljenje. Sedaj imamo gosta, gospoda Krebita iz Generalnega direktorata za pravosodje, ki nam bo spregovoril o predlogu oziroma pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014. Marca je komisija izdala sporočilo glede pregleda stanja na področju pravosodja za leto 2014. To je bilo po pregledu stanja strani Sveta Evrope, odbor Libe pa je dal pobudo za resolucijo, kjer smo komisijo prosili naj razširi ta pregled stanja in vključi tudi pravosodje da bi razširili medsebojno zaupanje. Besedo dajemo gospodu Kravitu, potem pa sledi razprava. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. 17. marca je komisija predstavila drugo izdajo pregleda stanja komisije. Naj vas spomnim, da gre za informacijsko orodje ki zagotavlja primerjalni pregled v zvezi z delovanjem nacionalnih pravosodnih sistemov. Ta pregled stanja naj bi pomagal državam članicam, da dosežejo čim bolj učinkovit pravosodni sistem. Zagotovili naj bi zanesljive podatke o kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnega sistema. Ta pregled stanja naj bi ugotovil pomankljivosti in dobre prakse. To ni lepotno tekmovanje, to ni lestvica, pač pa gre za posamezne kazalnike, ki so v skupnem interesu. Komisija se je odločila, da to informacijsko orodje uvede zaradi različnih razlogov. Seveda, učinkovitost nacionalnega pravosodnega sistema je ključnega pomena za učinkovitost možnost izvajanja evropske zakonodaje. Kot veste, je v 47. členu listine o temeljnih pravicah zapisana pravica do učinkovitega pravnega sredstva. Prav tako je zelo pomembno medsebojno zaupanje med državami članicami. Učinkovitost nacionalnega pravosodnega sistema pa je ključnega pomena tudi za spodbujanje rasti. Nacionalni sistemi torej igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zaupanja v gospodarstvo in pri zagotavljanju oživitve gospodarstva. Zato vse od leta 2012 delamo na izboljšanju kakovosti, samostojnosti, neodvisnosti in je del Eh, evropskega semestra. V procesu evropskega semestra komisija analizira strukturne reforme in, kjer je potrebno, daje priporočila v zvezi s tem, kaj je v tem pogledu potrebno. Pregled stanja na področju pravosodja je del evropskega semestra in prispevek k njemu. Pomembno je vedeti, da slabi rezultati glede kazalnikov zahtevajo poglobljeno analizo, ki se skriva za tem. Vedno se skozi dvostranski dialog z državo članico opravi posamična ocena. Skozi ta dialog se upoštevajo tudi posebnosti pravnega sistema v tej državi in širši kontekst pravnega sistema v neki državi pregled stanja na področju pravosodja je samo eden od elementov, vendar pa vemo, da je ta pregled stanja nekaj, kar prinaša dodano vrednost in da je primerjalni pregled glede temeljnih kazalnikov. Ta ocena posameznih držav bi lahko komisijo prevedla do tega, da poda priporočila za posamezno države. Leta 2013 v okviru Evropskega semestra je deset držav eh, prejelo eh, specifična priporočila, v katerih smo jih spodbudili na izboljšajo svoj pravosodni sistem. Kaj pa 2014 in pregled stanja na področju pravosodja? Začeli smo z učinkovitostjo. Kot veste, poglavje G. Učinkovitost, kakovost in neodvisnost pravosodnega sistema. Kar zadeva učinkovitost, smo predstavili postopke za civilne, upravne in trgovinske postopke, sposobnost sodišča, da se spopada z bremenom in zaostanki. Nekatere države članice imajo še vedno velike izzive, predvsem kar zadeva učinkovitost pravosodnega sistema. To pa pomeni dolge postopke na prvi stopni skupaj z nizko stopnjo zaključenih primerov in velikim številom nerešenih primerov. Število držav, ki izvajajo ali sprejemajo reforme, je zelo veliko govorimo o reformah pravosodnega sistema, zato da bi izboljšali samo delovanje sistema. Seveda, učinek ambicioznih reform v posameznih državah še ni viden. Namreč pregled stanja za leto 2014 uporablja podatke iz leta 2012 in vedeti morate, da pravosodna reforma traja in preden vidimo pozitivne rezultate, mine kar nekaj časa. Glede na to, da gre za redni postopek, upamo, da bomo s tem pregledom stanja dobili pozitivne rezultate čez nekaj časa. Potem naslednji kazalnik, kakovost pravosodnega sistema. Pregled stanja 2014 uporablja nekatere vhodne kazalnike. To so tisti kazalniki, ki prispevajo kakovosti pravosodnega sistema, recimo usposobljenost osebja, kar je zelo pomembno tudi pri vas, gospod predsedujoči, potem uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa tudi odnos med eh, sodiščem in strankami. Potem informacije, ki se nanašajo na spremljanje sodnih dejavnosti, potem medijacija, to je zelo pomembno. Nedavni Eurobarometer je pokazal, da obstaja močan interes za alternativno reševanje sporov, kar 89 odstotkov vseh, ki so odgovorili na anketo v Eurobarometru, je bilo za, samo 8 odstotkov pa je dejalo, da bi šli na sodišče v vsakem primeru. Seveda pomeni alternativno reševanje sporov velik prihranek. Zadnji element, ki smo ga upoštevali, pa je neodvisno sodstva. Prvič smo šli nekoliko dlje. Tako smo upoštevali samo percepcijo oziroma dojemanje nacionalnega pravosodnega sistema. To je bilo vključeno že v pregledu stanja za leto 2013 in vidimo, da so velike razlike glede tega, kako javnost dojema neodvisnost svojega pravosodnega sistema. Pregled stanja 2014 predstavlja prvi pregled zakonskih varovalk, ki zagotavljajo neodvisnost sodstva v prihodnje. Si želimo, da bi skupaj za mrežo pravosodnih organov in sodnikov ter z državami članicami ugotovili, kako bi lahko pripravili primerjalne podatke o učinkovitosti zakonskih varovalk, ki zagotavljajo neodvisnost sodstva. Kateri so torej naslednji koraki? Seveda. Bodo rezultati iz pregleda stanja upoštevani tudi v oceni, ki se nanaša na evropski semester. Eden od zaključkov tega pregleda stanja pa je, da imamo informacijsko vrzel. Dosegli smo določen napredek pri zbiranju podatkov o učinkovitosti, neodvisnosti pravosodnega sistema in kot ste lahko videli pri pregledu stanja, je pri kar nekaj grafikah še vedno stanje tako, da podatkov iz posameznih držav ni bilo. Zato ugotavljamo, kako bi lahko zapolnili to informacijsko vrzel. Komisija želi še okrepiti svoje delo skupino kontaktnih oseb, ki je bila ustanovljena leta 2013. To je skupina kontaktnih oseb iz držav članic, kjer ne bi vključili ne samo Ministrstvo za pravosodje, pač pa tudi sodstvo. In ob pomoči teh kontaktnih oseb upamo, da bomo uspeli poiskati pot, kako bolje zbirati primerjalne podatke. In kot rečeno, radi bi sodelovali tudi z Evropsko pravosodno mrežo, ki je izkazala interes za sodelovanje v tem procesu. Ob zaključku, kot ste dejali, gospod predsednik, bi se tudi sam rad zahvalil Evropskemu parlamentu in še zlasti vašemu odboru in eh, tudi gospe oziroma gospodu Bronxu za poročilo in pozitiven rezultat. Pregled stanja 2014 je zelo pomemben in za nas je zelo pomembno, da imamo podporo Evropskega parlamenta. Pomembno je tudi, da komisija vidi, da želi Evropski parlament iti še dlje in še nadalje razviti ta pregled stanja. Dobro je, da imamo to pozitivno energijo, ko gre za vprašanje, ki je v skupnem interesu vseh nas in ki je pomembno za delovanje celotnega evropskega sistema. Hvala lepa torej, gospod eh, predsednik, za vašo podporo in lahko vam zagotovim, da bomo vsekakor raziskali možnosti za nadaljni razvoj tega pregleda. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. To je bila zelo poštena ocena delovanja pravosodnega sistema. Ta odbor je vedno podarjal, kako pomembno je, da ostane eh, ocena stanja tudi v okviru resolucije, ki je bila sprejeta v zadnjem delu našega mandata in sicer gre za oceno tega pregleda stanja. Prepričan sem, da veste, da ta točka nikakor ni bila enostavna. Namreč bilo je kar nekaj razprave o posameznih elementih tega pregleda stanja. To je celo postala ločnica, ki je delila posamezne politične skupine in posameznike znotraj političnih skupin. Tako da je šlo za precej zahtevno vprašanje in za ta odbor je bila ta tematika zelo pomembna. Zdaj imamo nekaj časa za razpravo. Gospa Gönc, verjetno želite besedo. Hvala lepa. Hvala za poročilo. Komisijo bi rada spodbudila, da gre še naprej, da nadaljuje s svojim delom. Zelo ustvarjalno je bilo, da se je v okviru evropskega semestra uvedel ta pregled stanja na področju pravosodja. Poleg celotnega svežnja poročila še zlasti cenim vidik strukturne neodvisnosti sodstva. Dejali ste, da ste šli še dlje od um, zaznane neodvisnosti sodstva in to se mi zdi zelo pomembno. Omenili ste tudi moje poročilo, ki je bilo deležno zelo široke podpore in zelo široko večino je dobilo moje poročilo. V njem pa sem zahtevala, da gremo še dlje, da vključimo tudi eh, kazansko pravni sistem v ta pregled stanja na področju pravosodja. Več razprav smo imeli, ko smo pripravljali naše poročilo. Kakšen je učinek harmonizacije kazenskega prava? Vendar pa smo to vprašanje uspeli razjasniti in rekli smo, da ne gre za harmonizacijo kazenskega prava, pač pa za postopke. Objavili ste še eno poročilo ki se nanaša na teme, kot so korupcija in tudi to poročilo poudarja, kako pomembno je, da se v pregled stanja vključi tudi kazansko pravo. Rada bi omenila še en vidik tega poročila, to pa je mehanizem pravne države. Omenja se potreba po nenehnem ocenjevanju, pa tudi po kriznem mehanizmu. Še vedno menimo, da sta oba ta dva vidika zelo pomembna, V vašem sporočilu ste omenili ta krizni mehanizem in upam, da boste tudi to v prihodnje še bolj razvili. Bilo pa bi pomembno v določenem trenutku ti dve orodi ločiti, tako da bi imeli tako pregled stanja kot pravno državo kot dva ločena mehanizma. Skratka, menim, da počasi prihaja trenutek, da to dvoje ločimo. Pomembno je, to poročilo tudi z vidika priporočil za posamezne države, čeprav vemo, da države ne marajo, ko se jim predstavi njihove slabosti, se mi pa kljub temu zdi zelo pomembno, da se predstavi te slabosti in se s tem nadgradi zaupanje. Hvala lepa. Še kakšna pripomba, gospod Bronx? Um. Prepričan sem, da pristop pregleda stanja vnaša element objektivnosti in tudi to je nekaj, kar daje precej zagotovil. Vendar pa mislim, da se lahko zgodi, da imajo določeni pravosodni sistemi pomankljivosti, ki se ne zaznajo s takim pregledom stanja. Ali bi morda lahko postavili vprašanje, koliko politikov, ki vodijo kampanjo, je bilo preganjanih, koliko politikov je bilo zaprtih in čakajo na proces, ki ga kar ni na obzorju. To se mi zdi, da je veliko bolj pomembno. Ko države namreč zlorabljajo svojo moč, jo ponavadi zlorabljajo proti svojim političnim nasprotnikom. To pa mislim, da se ne bo pokazalo v nobenem pregledu stanja. Okay, Hvala. Še kakšna pripomba? Še kakšna druga pripomba glede pregleda stanja? Če ne, besedo dobi ponovno komisija in gospod Krabic. Hvala. Hvala, gospa Gönc, za vaše delo in za vašo podporo. Neodvisno sodstva je dejansko področje, kjer moramo napredovati, zelo previdno vprašanje, zelo zapleteno in eh, s pomočjo sodstva in vseh deležnikov bi dejansko lahko dosegli napredek. Kazensko pravo. Cilj pregleda stanja je ponuditi material evropskemu semestru. Gre za, kot rečeno, civilno trgovinsko in upravno pravosodje. Je pa res, da je to orodje, ki je v razvoju in mi nedvomno lahko ugotovimo, kako bi se dalo razširiti ta pregled stanja na vsa področja pravosodja. Konec leta 2014 oziroma že ob koncu leta 2013 smo rekli, da si želimo zbirati podatke še o drugih področjih, še zlasti finančni in gospodarski kriminal. To se navezuje tudi na protikorupcijsko poročilo, tako da tudi tu imamo povezavo z evropskim semestrom. Mislim pa, da obstaja možnost za širitev, po drugi strani pa, če pogledate, kako težko je bilo pridobivati podatke za zelo osnovne in temeljne kazalnike, kot je trajanje postopkov. Na prvi stopni v civilnih in trgovinskih sporih, potem boste vedeli, kako težko bi bilo pridobiti podatke za 28 držav na širših področjih. Gre za zmožnost zbirati podatke. Je pa dodana vrednost eh, pravnega pregleda prav ta primerjalni pregled in zato moramo na zadeve gledati tudi konkretno in pragmatično, kakšna je razpoložljivost podatkov o posameznih državah članicah. In eh, to je nedvomno eden ključnih izzivov. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Bronxa, to je veliko bolj povezano z kazenskimi in nepovezanimi zadevami, kot pa z evropskim semestrom, lahko pa vam povem, da je zelo zapleteno pridobivati podatke, še zlasti primerjalne podatke eh, v zvezi z takimi temami. Kot rečeno, gre za 28 držav in to je veliki ziv za vse nas. Namreč, da spodbudimo države članice, naj izboljšajo svojo zmogljivost izmenjave podatkov. Tudi odbor Cepej je imel s tem veliko dela. Mi skušamo naše izkušnje konsolidirati na področju civilnega, upravnega in trgovinskega pravosodja, vsekakor pa potrebujemo dobre podatke, ki nam bodo zagotovili nove informacije. Hvala lepa. Hvala, gospod Krabit. Če ni drugih vprašanj, je to to. Za to točko dnevnega reda prehajamo na skupno razpravo. Točki 12 in 13. Gre pa za izmenjavo mnen o razmerah v zaporih v državah članicah EU ter obisk delegacije odbora Libe v Italiji glede razmer v zaporih in vzgojnih zavodih. Ta obisk je potekal med 26. in 28. marcem letos. Slišali bomo predstavitev osnutka poročila delegacije, ki sem jo vodil sam kot predsednik odbora Libe in kot vodja delegacije Libe v Italiji. Torej, Od 26. do 28. marca letos sem vodil delegacijo Libe v Italiji glede stanja v zaporih. Sam sem torej vodil delegacijo, gospa Gönc je bila ob meni, gospod Engel in gospod Jakolino, ki nas je spremljal. Cilj delegacije je bil oceniti stanje v italijanskih zaporih ter oceniti, kolikor nam je to seveda bilo možno, napredek, ki ga je Italija dosegla za to, da bi spoštovala pilotno sodbo, tako imenovano Toređani sodbo, ki jo je izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice. sodba v primeru Toređani, če se še spomnite, je govorila o tem, da razmere v italijanskih zaporih niso bile v skladu z tretjim členom konvencije o človekovih pravicah, ki prepoveduje nečloveško ravnanje in mučenje zapornikov. Prenatrpanost zaporov, pa onemogoča, da bi zaporniki svojo kazen odslužili v humanih razmerah. Zato jo se je odbor Libe odločil, oziroma koordinatori, da sledi predstavitvi osnutka poročila tudi skupna razprava. Kot vemo, Italija ni edina, ki ima zapore v tako slabem stanju. Mnogo držav članic Evropske unije ima težave s svojimi zapori, razmere, v katerih obsojenci služijo zaporno kazen so v mnogih državah kritične, še zlasti je velik problem prenatrpanosti. To je problem v več državah. Zato pravim, da nikakor Italija ni osamljena izkušnja, pač pa samo zgled, primir te situacije, o kateri moramo razpravljati, če hočemo kot odbor, izpolniti naše dolžnosti. Namreč človeške razmere je potrebno zagotoviti za vse, tudi za zapornike. Upamo, da bo v naslednjem mandatu še več obiskov v zaporih Sodelovati moramo z odborom za preprečevanje mučenja in drugimi ustreznimi organi Sveta Evrope. To sodelovanje je potrebno vzpostaviti oziroma okrepiti. Danes imamo posebnega svetovalca italijanskemu ministru za pravosodje in predsednika posebnega odbora, ki je bil ustanovljen za nadzor nad prenatrpanostjo. Z nami je gospod Mauro Palma. S njim smo se srečali tudi v Rimu. Osnutek odbora ste prejeli. Tam lahko najdete tudi vse naše razloge, zakaj smo šli v Italijo, sodbo eh, Toređani, potem pravne določbe, ki so pomembne iz italijanske ustave, eh, ostale zakonodaje, potem tako imenovani pianokarčeri, to je načrt za zapore. Prvi sklop ukrepov, ki so bili sprejeti za to, da bi se spopadli z to ponižujočo situacijo, da bi zmanjšali prenatrpanost zaporov in da bi uvedli neka pravna sredstva, možnost pritožbe, potem zakonodaja glede drog in glede kaznivega dejanja mučenja v zaporih. Potem amnestija, pomilostitev, vse to smo navedli. In s tem smo vas želeli popeljati skozi vse tisto, kar smo imeli možnost videti v živo, na lasne oči. Obiskali smo v Rimu zapor Rebibija, potem tudi ženski zapor Rebibija in tudi zapor Podžoreale v Napolju. V razmislek smo vam ponudili nekaj Zaključkov. Javno sem povedal in naj to ponovim ob zaključku. Globoko sem bil pretresen, ganjen in uznemirjen, ko sem videl, kakšne so razmere v zaporu Podžoreale. Moram reči, da sem bil tudi sam minister za pravosodje. In videl sem kar nekaj zaporov, tudi v moji domovini, pa tudi drugot, ampak nikoli nisem videl kaj takega, kot je podžoreale. Nikoli, nikoli. Namreč podlaga za sodbo Toređani je bilo ravno to, da je pravzaprav enako mučenju, če devet zapornikov za vsaj 22 ur Na dan zaklenete v celico, ki je velika 10-12 kvadratnih metrov, vsega skupaj. Predstavljajte si na 12 kvadratnih metrih 9 ljudi, ki tam živijo, jejo, spijo 22 ur na dan, pri čemer ni nobenih možnosti za rekreacijo ali šport, pri čemer ni nobenih možnosti, da bi obsodbo pospremili z nekimi vzgojnimi ukrepi, z um, preuzgojnimi dejavnostmi. Skratka, moram reči, da je bila ta slika zelo pretresljiva. Zato ni nič čudnega, če so enačili v sodbi Evropskega sodišča bivanje v zaporu pod žoreale z mučenjem. Seveda, zelo vemo, koliko truda bo morala vložiti italijanska vlada, da se ti pogoji vsaj nekoliko izboljšajo. Dejansko Italija skuša zagotoviti tudi pravice pridržanih oseb, ampak veliko časa bo še minilo, preden se to zgodi. Oglasili so se tudi zagovorniki pridržanih oseb, neke vrste ombudsman pridržanih, obsojenih. Naše poročilo seveda zaključujemo s tem, da obsojamo vse slabe razmere v zaporih, pozivamo in spodbujamo italijansko vlado, naj izvede ukrepe, s katerimi bo zadostila izzivom, ki jih predstavlja to prenatrpanje. Gre za zelo sistemsko anomalijo v italijanskih in podarjam ne samo italijanskih zaporih. Ta dokument ste dobili. Sedaj pa prisluhnimo gospodu Mauro Palmi, Prisluhnimo njegovemu poročilu, potem pa sledi izmenjava mnen. Gospod Palma. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, da ste me povabili. Hvala torej odboru za obisk. Naj povem, da je pomembno, da Libe uh, spremlja dogajanje v Evropi, ko gre za to vrstne um, ustanove. To je dober razvoj dejavnosti odbora in upam, da se bodo te dejavnosti nadaljevale tudi v novem parlamentarnem sklicu, kot tudi predlagate v svojem poročilu. Kot ste dejali, je Italija v zelo težavni situaciji sistem zaporov v Italiji ni v skladu z eno od najpomembnejših obveznosti v evropskem kontekstu. To je člen 3 Evropske konvencije o človekovih pravicah. To je absolutna obveznost. Nihče uh, ne more. Uh, reči, da je mučenje uh, eh, spremljivo ali kakršnokoli drugo trpinčenje. Naj povem, da sem bil več let eh, predsednik Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in moja naloga je bila, da spremljam eh, pogoje v zaporih v celotni Evropi, zato da vidimo, če države članice izpolnjujejo to obveznost. Torej lahko razumete, kako težko mi je sedaj, ko predstavljam vlado, ko skušam spremeniti situacijo eh, v italijanskih zaporih, eh, ki jo je tudi Evropsko sodišče razglasilo kot kršitev te osnovne uh, obveznosti. Sedaj, kot predstavnik italijanske vlade, bi rad ob tej priložnosti to sod Evropske sodišče za človekove pravice izrabil zato, da bi spremenili model naših uh, zaporov, tako da bi šli da bi torej spremenili sistem, da se ne osredotočamo na eh, zapore, temveč da se osredotočamo na ponovno vključitev v družbo. In to ni enostavno, če imamo sistem, ki temelji na strogem odzemu eh, svobode, v sistem, ki se osredotoča na ponovno vključitev ljudi v družbo sistem, ki ga moramo vzpostaviti, uh, vključuje štiri predpostavke. Prvič, treba je zmanjšati število ljudi v zaporih. Tako da imamo več eh, dostopa do alternativnih metod. Moramo torej s tem zmanjšati število zaprtih v zaporih in moramo zmanjšati možnost, da je odzem svobode, uh, edino sredstvo, edina sankcija, ki jo predvideva naš sistem. Torej, prvi izziv je, da zmanjšamo številke. Od 69 tisoč zapornikov smo sedaj prišli na 60 tisoč. Vendar drugi izziv je še pomembnejši. Sprememba modela uh, zaporov. To, kar ste videli v Podžoreale, se ne bi smelo zgoditi v današnji Evropi. Ta model bi moral biti stvar preteklosti, v katerikoli državi eh, našega evropskega ozemlja. Če tudi bi bilo tam le malo zaprtih tudi če bi imeli več kot tri štiri kvadratne metre bi težava še vedno ostala oni so 22, 24 ur na dan zaprti in to ne bi smelo biti uh, spremljivo v nobeni od 28 držav članic, niti v Italiji. Torej, treba je spremeniti model in moramo se držati evropskih pravil glede zaporov. Tretja zadeva je vprašanje, kako več ljudem dati dostojnejše razmere. Številni zapori so stari, treba je bilo obnoviti treba bi jih bilo na novo opremiti, morali bi dati na voljo več eh, življenskega prostora, ne pa, da imamo celice, v katerih je vedno več ljudi. In četrto vprašanje je uvedba dvojnega sistema kazni, da imamo preventivne ukrepe in um, nadomestne ukrepe. To so zadeve, ki smo jih že vzpostavili takoj po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice in torej tega se držimo, delamo na tem. Lahko vidim določene rezultate. O, omenil sem že to, da imamo manjše število zapornikov in ustvarjamo nov sistem nacionalnih sredstev, ko pride do kršitev temeljnih pravic zapornikov. In upam, da bomo, da bo kmalo naša vlada eh, predstavila dekret glede tistih, ki so zaprti zaradi posedovanja ali trgovine z mamili. To pa zato, da bo upoštevala stališče ustavnega eh, sodišča, ki je mnenja, da je zakon o mamilih neustaven. Tudi to bo vplivalo na število zapornikov. Upam, da bomo vzpostavili tudi nov neodvisni organ, ki bo jamčil eh, za pravice zapornikov. To bo neke vrste ombudsman za zapornike in to naj bi vzpostavili do konca maja. Tak ombudsman za zapornike bo uh, skladen z našimi obveznostmi iz uh, konvencije o boju proti mučenju, ki jo je Italija ratificirala 3. maja 2013 in naša naloga je, da vzpostavimo sistem nadzora uh, v nadzorih. Torej, to je naša obveznost uh, v sistemu OZN. In torej, ta ombudsman bi imel dvojno nalogo po eni strani bo pomagal pri reševanju situacije v zaporih, ponujal bo pomoč zapornikom in hkrati pa bo imel tudi to nalogo, da bo pravzaprav eh, izpolnjeval eh, zahteve iz protokola, ki smo ga ratificirali znotraj OZN. In pripričani smo, da bodo vsi naši partnerji v Evropski uniji nam pomagali, nas podprli in mi smo tudi pripravljeni pomagati drugim državam članicam, kjer je situacija v zaporih težavna, zelo težavna zaradi prenatrpanosti zaporov. Pa tudi zato, ker Eh, družba želi reševati eh, vse spore v naših družbah tako, da nekomu odzamemo uh, eh, uh, svobodo. Mislim, da je vzem svobode nekaj, kar bi moralo biti zadnji, zadnji izhod. Ah, še enkrat hvala odboru za vašo podporo, hvala, da ste nas obiskali, naše zapore in rad bi vam zagotovil, da delamo na tem, da bomo ne le izpolnjevali sodbe Evropskega sodišča za človeške pravice, temveč da bomo tudi spremenili model naših uh, uh, zaporov. Hvala. You, Hvala, gospod Palma, za vaše poročilo, za vse podrobnosti, za vaše izkušnje iz vašega dela pred eh, sedanjo vlogo, ki jo imate in hvala za vaše prizadevanje, ki ste predstavili za to, da se spopadete z izzivi, ki izhajajo iz te situacije. Gotovo ste razumeli to, kar sem želel povedati, ko sem omenjal požoreale. No, sedaj bomo imeli razpravo, če dovolite, naj vam povem le nekaj, kar sem prej spostavil glede obiska v Italiji. Torej, res obstajajo alternativni ukrepi, obstajajo sredstva. Imamo torej institut uh, varuha pravic eh, zapornikov, vendar nekaj manjka proračunska zaveza za obnovo zaporov, ki so v nevzdržnih okoliščinah. Pojo Reale je bil odprt leta 1910, torej pred več kot sto leti. In to nekaj pomeni, ko se pogovarjamo o zaporih, kajti zaporniški sistem pred sto leti je bil popolnoma uh, neskladen standardi pravne države kot kot, kot jih razumemo dan današnji. Torej, naj vam povem, nekoč sem bil minister za pravosodje v Španiji, španska vlada, to moram povedati. Eh, vlada, v kateri sem bil minister, so se zavezale k temu, da bodo investirale v obnovo zaporov. In da bodo opustile stavbe, ki so popolnoma zastarele in ki bi bilo tudi nemogoče obnoviti, da bi dejansko izpolnjevale zahteve. Seveda je prišlo tudi do nekaj kritik, tudi eh, določena demagogija je bila s tem v zvezi navzoča in populizem. In nekateri so rekli, da bodo novi zapori pravzaprav podobni hotelom s petimi zvezd, zvezdicami. To smo brali v, uh, in slišali strani populistov, vendar gre ravno za to, da nimamo 200, 300 zapornikov v neki zelo slabi, temačni, vlažni stavbi. Torej, to so bile stavbe, ki so bile zelo vroče poleti in, in v katerih ni bilo ogrevanja po zimi. Torej, to so bile res grozljive razmere. Ki, ki so bile takšne, kot smo o njih brali v književnosti iz 19. stoletja niso pa bile prav nič podobne standardom, ki zahteva mednarodna humanitarna zakonodaja in zlasti sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Člen 3 govori o trpinčenju, o mučenju in člen tri pravzaprav tudi eh, določa področje uporabe glede trpinčenja v zaporih. In z vsemi sogovorniki sem uh, preveril in zdi se, da italijanska politika ni z tega nikoli naredila prioritete ali vsaj pomembno vprašanje, torej to, da bi investirali v obnovo zaporov. V zadnjih 20 letih ni bilo bistvenih vlaganj v to. V drugih državah pa je veliko zaporov uh, bilo obnovljenih oziroma smo odprli nove zapore v zadnjih 15-20 eh, letih in to so bile prioritetne investicije. Torej, to so bile stvari, ki so bile pomembne za nacionalne vlade in ki so bile vključene v proračun. Uh, no, sedaj pa vidim, da tudi gospod Bronz želi nekaj povedati, uh, pa tudi gospa Gönc, ki je bila članica delegacije, želi nekaj dodati, potem pa znadali besedo. Da, še nekaj bi dodala. Tudi sama sem bila članica delegacije in naj povdarim, da je bil obisk eh, zelo dobro pripravljen. Veliko smo se naučili uh, strani številnih strokovnjakov pred obiskom, tudi med obiskom smo se sestali z ministrom za pravosodje, s številnimi civilnimi organizacijami, ki so nam pomagali, da postavimo prava vprašanja in da uh, smo lahko veliko izvedeli v tem zelo kratkem času obiska. Torej, situacijo ste dobro opisali moj vtis je bil, da številni družbeni problemi v Italiji se rešujejo z zapiranjem. V Italiji so velike težave z migracijami, z nezakonitimi priseljenci, ki se jih tudi zapre in tudi zato prihaja do Eh, pri natrpanosti zaporov potem je vprašanje odvisnikov od mamil tudi to je breme za zapore namesto da bi imeli sistem za preprečevanje in zdravljenje odvisnikov tudi s tem bi rešili del težav seveda obstaja tudi tu kazenski vidik vendar zdi se da gre da se gre mnogo dlje in da včasih je, je sama od, odvisnost Eh, obravnavana kot nekakšen kriminal in se da odvisnike v zapore. Torej, mi si želimo spremembo v tem smislu, poleg alternativnih ukrepov, ki ste jih uh, obr, uh, predstavili. Seveda, mentalitete ne moremo tako hitro semeniti, vendar mislim, da je pomembno razmišljati uh, o tem, moramo si ozreti. Uh, Eh, drugot in morda spremeniti eh, eh, delovanje socialnih služb in morda vnesti določene spremembe na področju zdravljenja odvisnikov. Potem glede podžoreale, to je bila res grozljiva izkušnja. Ne gre zgolj za fizične okoliščine, gre za torej staro stavbo, mm, situacija torej nespremljena, vendar celotno vzdušje, tu je bilo, mm, recimo, že pred našim prihodom se je nekdo želel ubiti um, in o tem so nam povedali zaporniki, to se je zgodilo v eni od celic. In izvedeli smo, da Eh, tudi uslužbenci, eh, ne le zaporniki eh, so nezadovoljni. In omenili ste, kako malo časa ljudje preživijo zunaj. Celi sama sem psihiatrinja in pogovarjala sem se z nekaterimi ljudmi, ki so 24 ur zaprti v samicah in številni med njimi so res imeli mentalne težave in to ni primerno za zapor. To je situacija, kjer moramo nekoga zdraviti drugače. Torej, gre za to, da smo imeli tam pred sabo uh, zbirko različnih problemov, ki so vsi zbrani v zaporih. Mentalni problemi, zdravstveni problemi, problemi z odvisnostjo. Uh, Torej, ne gre za to, da bi zgradili več eh, zaporov, temveč je treba določene druge družbene težave obravnavati drugače. Mislim, da moramo nadaljevati s temi zapori, v bistvu v zaporih, kajti eh, situacija v Italiji je težavna, vendar mislim, da če bi obiskali druge države, ne bi videli toliko boljše situacije. Tudi iz pregleda stanja v pravosodju vidimo, da um, pravosodje v Italiji ni v najboljšem stanju in morda, če bi ga izboljšali, bi se zmanjšalo tudi, se bi se zmanjšal tudi čas, ki ga ljudje preživijo v priporih, v predkazanskem postopku. V vašem poročilu sem opazil, da je imamo 69 tisoč zapornikov in več kot pol teh je tujcev, največ iz Romunije, Albanije in Tunizije. Povedali so mi, da je uh, največ Romunov pravzaprav iz romske skupnosti. Ali je to še en očitam uh, eh, primer uh, diskriminacije proti določeni etnični uh, uh, skupini. Če to ni to, potem je razlaga lahko le to, da temu morda ne smemo reči tako, kot bi morali reči, kot bi temu rekel Oscar Wilde. No, poročilo smo dobili šele do, danes do povdne eh, in poročilo je šokantno in številni predlogi so razumni in konstruktivni šest odstotkov zapornikov je bilo zaprtih, vendar ne zato, da, da živijo v uh, tako slabih okoliščinah. Omenjate mučenje. To se mi zdi šokantno. Mučenja ne moremo tolerirati. Nikakor v nobenih okoliščinah tu ni izjem. Onkraj pa, zaporniškega sistema pa se mučenje uporablja strani vlad, kjer je mučenje kaznivo dejanje. Sedaj vemo, da, da britanska vlada eh, pod Tonijem Blerjem je sodelovala z ZDA Um, pri posebnih izročitvah in je vedela, uh, kakšnemu mučenju bodo te izročene osebe uh, podvržene. Mučenje uh, v zaporih je sicer nekaj grozljivega, vendar mučenje zunaj zaporov je nekaj, kar ne bomo nikoli obravnavali. Hvala za vaše konstruktivne komentarje, gospod Brunos. Naj vam nekaj povem kar zadeva mučenje, to smo vedno znova obravnavali pri naši izmenjavi mnen sogovorniki, tudi z obema uh, domo, domoma parlamenta. In v nasprotju z večino domač tiče zakonodaje v državah članicah. V Italiji kazenski zakonik doslej ni definiral mučenja kot kaznivo dejanje, kar lahko, kar bi lahko uh, privedlo do kazenskih ovadb uh, zaposlenih v zaporih, ki bi izvali mučenje. Torej, če želimo preganjati zlorabe, potem moramo. Eh, potem je treba uh, zato uporabiti druge določbe, recimo uh, zlorabe položaja kaj podobnega ne pa na, na podlagi mučenja in slišali smo da obstaja pobuda da bi zapolnili to pravno vrzel v drugih državah članicah je mučenje navedeno v kazenskem zakoniku in potem tudi lahko nekoga preganjamo zaradi mučenja recimo lahko preganjamo mm, uh, paznika v zaporu ali kateregakoli drugega uslužbenca, ki muči zapornike, vendar kot rečeno, najbolj bistveno je to, morajo, to da določeni materialni pogoji preprečujejo to, da bi dosegli uh, zahteve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Uh, gospod žerjav je primer tega. To je star grad in arhitektura je takšna, da se ljudi zapre za rešetke, da jih je tam čim več. In prenatrpanost je eh, povzročila neozdržne razmere in ljudje so tam tako zaprti. In to ni le neozdržno, ko to vidite v živo, to je res šokantno, moram reči. To je objektivno nečloveško. Jaz sem bil prav žalosten, ko sem to videl. Mislim, da če bi investirali v neko novo, drugo stavbo, potem uh, ti zaporniški pogoji ne bi bili več tako agresivno nečloveški kot to, kar smo videli znotraj obzidja Podžoreale. In to govorim s polnim spoštovanjem do zavez italijanske vlade in osebnih zavez tistih, ki so pristojni za to, torej uradniki izvajajo svojo dožnosti in izvajajo uh, italijansko uh, zaporniško eh, zakonodajo, vendar te vrste stavba je preprosto neustrezna in ni v skladu s človeškim načinom dojemanja tega, kako naj bi se izvajal koncept uh, institut ehm, odvzema svobode. gospod de palma želite še kakšen komentar želite kaj povedati? dve dva tri kratka komentarja bi imel prvič glede kaznivega dejanja mučenja v našem kazenskem zakoniku. To je res pravna vrzel, ki jo treba čim prej zapolniti kajti ratificirali smo konvencijo OZN proti mučenju in to že pred 20 leti. Ne morem reči, da mi zlorab ne preganjamo, vendar način, kako preganjamo zlorabe, je zelo šibek, če uh, nimamo tega kaznivega dejanja. Eh, zapisanega v zakonik. Torej moramo reči, da je prišlo do zlorabe ali eh, torej, druge vrste kaznjivih dejanj moramo uporabiti. Vendar te, vendar in rezultat je, da včasih zlorabe ne preganjamo učinkovito le formalno to preganjamo, ne pa dejansko učinkovito in uspešno. In upam, da bo spodnji dom parlamenta sprejel zakon, ki je že bil uh, sprejet na senatu in da bomo s tem zapolnili to vrzel in to kmalo. Potem še nekaj, kar smo slišali in sicer arhitektura naših zaporov in eh, njihova starost. Strinjam se, da je oblikovanje prostora eh, skladno z življenjem v tem prostoru in prostor, ki je oblikovan tako, da je skladen z idejami kazenskih sankcij pred sto let, je pač tak, da v njem ne moremo izvajati sistema ki upošteva današnja pravila glede zaporov. Torej, moramo investirati v popolno obnovo naših zaporov. To ni enostavno v času krize, ko je soglasje skupnosti nizko in da se popolnoma strinjam, da je to vprašanje, ki ki ga je treba obravnavati v naših političnih razpravah. In to je neposredno povezano še z drugim vprašanjem, eh, z vprašanjem socialnih storitev, socialnih služb. Morali bi preoblikovati naše socialne službe in celotni sistem in zapor bi moral biti del sistema ni ga treba izločiti, ne, mora biti pač del sistema kot celote. In v tem kontekstu naj povem, da tudi potrebujemo podporo naših partnerjev v Evropi, kar zadeva tiste, ki so v naših zaporih, vendar so državljani drugih evropskih držav veste, da imamo tri različne stopne težav tujcev v zaporih. Prva stopnja zadeva tiste, ki so državljani držav EU. Druga raven so tisti, ki so državljani eh, držav Sveta Evrope. In torej za njih velja Evropska konvencija o človekih pravicah. In potem imamo še tiste, ki so državljani državljani drugih, tretjih držav, torej ne evropskih držav. In moramo upoštevati te tri različne vidike na različen način. Tisti, ki so državljani EU, v takšnih primerjih prosimo naše partnerje uh, in sicer jih prosimo, če, lahko, če so lahko pomešeni v svoje nacionalne zapore. Tisti, ki so državljani držav sveta Evrope. Z njimi lahko sodelujemo na podoben način. Njih zavezuje Evropska konvencija o človekih pravicah. No, za tiste, ki pa prihajajo recimo iz Maroka, Tunizije, Nigerije, je situacija drugačna. Kajti tu moramo biti zelo previdni, zato da se držimo načela nevračanja in moramo razviti dvostranske sporazume za to, da imamo možnost, da te ljudi lahko vrnemo vendar na varen način. Torej, to uh, je način, kako delujemo in nimamo možnosti, da se ne bi držali vaše ocene glede Eh, težav, ki ste jih opazili tekom vašega obiska. Mikrofon. From... Potem, ko smo slišali vas in poslance in videli smo tudi osnotek poročila, bi kdo želel kaj dodati strani eh, komisije? Uh, Eh, ali pa grško predsedstvo. Grško predsedstvo, izvolite. Nimam komentarja. Kaj pa komisija? Bi se odzvali, tudi sama nimam komentarja. Dobro. To je bila zanimiva izmenjava mnen, kaj ti situacija je kakršna je, prav, eh, ni, nimamo učinkovitih pravnih sredstev, s katerimi bi uh, omogočili, da, uh, da bi torej poskrbeli za to, da bi zadeve potekale bolje, dejansko pravni sistemi po Evropski uniji in država šnajcah. Uh, eh, so kakršni so, vendar v Italiji smo videli določene specifike, sami smo jih preverili, mislim, da osnutek resolucije snotek poročila bo jasno po, pokazal uh, razpravo in nadaljne ukrepe, ki bo še potekla tudi v prihodnem eh, sklicu parlamenta. Gremo eh, naprej za na točka dnevnega reda. Razvitev direktive o hrambi podatkov. Eh, torej evropsko sodišče torej dejansko meni da so človekove pravice pomembne to, so, to, to je dobra novica sodišče v Luksemburgu meni da je pomembna pravna eh, gotovost eh, temeljne pravice ki jih je jasno zapisala temeljna pravica listina o temeljnih pravicah to so dobre novice za evropske državljane Vendar to nas vedno znova opozarja na to, da moramo posodobiti upravni sistem varstva podatkov v celotni Evropi. Nujno je, da se svet odloči glede svežnja ohrambi podatkov in s tem povezano direktivo. To bi bil korak naprej in s tem bi torej dobili politično voljo za razpravo z Evropskim parlamentom, da bi okrepili zasebnost in pravno gotovost, ko gre za zasebnost in zaupnost komuniciranja evropskih državljanov. Torej, sedaj bomo izmenjali eh, mnenje izmed mnenja glede sodbe sodišča Evropske unije z dne 8. aprila, ki je ugotovilo, da ta direktiva krši varstvo osebnih podatkov in zasebnost. Prisluhnili bomo pravni službi parlamenta, ki bo predstavila to uh, sodbo, potem pa bomo imeli razpravo. Gospod Kajal, izvolite. Merci, Hvala, gospod predsednik. V svoji sodbi z dne 8. aprila 2014, ki sledi uh, uh, mnenju glavnega pravobranilca, prav, prav je sodišče uh, razveljavilo direktivo 2006/2014 glede hrambe podatkov v okviru uh, izvajanja podatkov elektronske komunikacije. Ta sodba se nadaljuje na dve predhodne vprašanji, ki sta jih uh, zastavili više sodišče iz Erske in avstrijsko uh, ustalo sodišče. Cilj te direktive je bil uskladiti uh, pravila glede hrambe določenih podatkov, ki jih zbirajo ponudniki elektronskih komunikacij. Podatki morajo biti na voljo za preiskavo preprečevanje in pregon hudih kaznjivih dejanj zlasti organiziranja kriminala in terorizma. Najbolj sporne določbe te direktive so tiste, ki se nanašajo na obveznost hrabe podatkov, na tiste, ki se nanašajo na dostop do podatkov, trajanje hrabe podatkov in e, varstvo teh podatkov. Direktiva je že bila predmet tožbe zaradi razveljavitve, ki smo jo morda nekoliko pozabili. To je bila zadeva C301 skozi nič 6, ESK proti parlamentu in svetu. Takrat je sodišče zavrnilo to tožbo in sicer zaradi tega, ker je šlo le za vprašanje pravne podlage. Uh, ko je uh, ko sta Jesko in Avstrijsko eh, sodišče eh, zastavili eh, predhodno vprašanje, se je sodišče osredotočilo na veljavnost direktive zlasti glede na člena 7 in 8 listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Člen 7 obravnava zasebno in družinsko življenje, člen 8 pa obravnava varstvo osebnih podatkov. Sodišče pravi, da člena 3 in 6 direktive nalagata eh, ponudnikom telekomunikacijskih storitev, da hranijo elektronske podatke glede tega, kar počnejo uporabniki in to je kršitev pravic, ki jih eh, določa člen 7 listine. In tu gre torej za poseganje v te temeljne pravice. Poleg tega direktiva posega v temeljne pravice glede zasebnih podatkov. Eh, to, to pa je v nasprotju s členom 8 listine. In sodišče zato meni, da gre za veliko kršitev in da je ta kršitev še posebej huda. Sodišče povdarja, da je hamba podatkov in kasnejša uporaba teh podatkov nekaj, kar se izvaja, ne da bi uporabnik oziroma naročnik sploh kaj vedel s tem v zvezi in to lahko pri ljudeh um, zbudi občutek, da je njihovo zasebno življenje stalno pod nadzorom. Sodišče priznava, da je hramba podatkov nekaj, kar lahko pomaga pri izvajanju cilja direktive, vendar kar zadeva Eh, potrebno hrabo podatkov je treba vedeti, da je boj proti organizmu kriminalu in terorizmu ni nekaj, kar lahko upraviči takšen ukrep. Torej ukrep, kot ga je določila direktiva. Sodišče zato meni, da je treba proučiti sorazmernost tega posega. Načelo sorazmernosti zahteva, da akti Evropske unije morajo biti takšni, da z njimi lahko dosežemo zakonite cilje eh, zadevne zakonodaje in ne smejo iti onkraj tega, kar je primerno za doseganje teh ciljev. Sodišče je ugotovilo, da v zadevnem primeru, in to je, bila, to je bilo tudi prej dolge razprave, da je prišlo do posega v zasebne podatke in da je premalo nadzora izvajanja tega načela. Ko gre za pravico do spoštovanja zasebnega življenja, potem morajo biti izjeme uh, takšne, da so v okviru tistega, kar je nujno, nujno in nič več od tega. In zakonodaja unije mora biti jasna za to, da imajo ljudje, katerih eh, podatki se hranijo, neka jamstva in da vedo, da so njihovi podatki eh, zavarovani pred nezakonito rabo teh podatkov. Eh, sodišče gotovilo, da direktiva zahteva hrambo vseh podatkov glede uporabe fiksnih telefonov, mobilnih telefonov, dostopa eh, do interneta, elektronske pošte in tudi uh, spletne telefonije. Torej, ta direktiva pravzaprav pokriva vse osebe in vse vrste elektronskega uh, komuniciranja. In to brez kakršnekoli uh, diferencijacije, omejitev um, v smislu boja proti uh, hudemu kriminalu. Direktiva ne vključuje uh, nobene povezave med temi podatki in neposredno grožnjo za javno varnost. In torej ni nobenih časovnih ali geografskih omejitev. Poleg tega direktiva ne določa, da bi kasnejšo uporabo teh podatkov morali uporabiti le v smislu preprečevanja hudih uh, eh, kaznevih dejanj. Člen štiri direktive se omejuje le na to, da vsaka država članica mora sama določiti postopek za dostop do podatkov glede na uh, potrebe uh, preiskave. Sodišče določa tudi to, oziroma podaja tudi to, da uh, ni nobenega nadzora strani sodišč ali neodvisnih upravnih organov. Sodišče je gotovilo tudi, da direktiva nalaga hrano podatkov eh, v obdobju najmanj eh, šestih mesecev, ne glede na to, za kakšne kategorije podatkov gre. In torej eh, trajanje hrambe mora trajati med 6 in 24 meseci, vendar brez kakršnih koli objektivnih kriterijev zato, da bi takšno hrambo dejansko omejili na to, kar je nujno potrebno. Torej, to je vse povezano z načelom sorazmernosti. Torej, sodišče je ugotovilo, da eh, pravila iz te direktive ne, uh, niso skladna uh, s tem, uh, kar se že doseče s to direktivo, da je prišlo do velikega posega v člena 7 in 8 listine in sodišče meni, da torej je prišlo eh, do kršitve, da obstaja tveganje nezakonitega dostopa do podatkov in da ni jamstva eh, za te podatke. In prav tako ni jamstva, da ti podatki ne bodo uh, hranjeni kje drugje, zunaj Evropske unije. Uh, Torej, sodišče je prišlo zaključka, da je ta mm, direktiva takšna, da kršne načela so razmernosti in je v celoti raz, razveljavilo. Torej, ta, eh, tega zakonnega akta eh, se ne more več uporabljati in to ima tudi retroaktiven učinek. Vsak, eh, vsak sodnik ne mora to upoštevati in sodišča več ne morejo izvajati tega akta. In vendar morajo pa pristojni organi razveljaviti zakonodajne akte, ki so jih uporabili za prenov te direktive v svojo nacionalno zakonodajo. Torej, ta sodba poraja številno vprašanje. In pravno se bo seveda tako pomembno to vprašanje. In je na voljo odgovoriti na vprašanje po poglobljeni analizi, ki je vsekako potrebna. Hvala lepo, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Vi ste dobro povdarili, da je sodišče sledilo mnenju uh, generalnega pravobranilca iz Španije. In uh, tu gre res za kršitev uh, temeljne listine, oziroma listine o temeljnih pravicah. Ta direktiva je bila sprejeta po atentati leta 2001, 2004, 2006, vendar dejstvo je, da ta direktiva ni skladna eh, z varstvom zasebnega življenja. In to vse je bilo poudarjeno potem, ko je stopila v veljav Lizbonska pogodba in uh, listina o temeljnih pravicah. In, uh, seveda treba varovati uh, zasebne podatke. In direktiva mora torej eh, določati delo organov pregona in torej kazensko pravosodje preiskuje kazniva dejanja oziroma osumljence kaznivih dejanj. Eh, ali pa recimo sume terorizma. In zato je treba zaključiti svežen glede varstva podatkov, ravno zato nova uredba, nova direktiva je torej potrebna. No, sedaj pa bomo imeli nekaj minut za razpravo. Predlagam, da bi najprej prisluhnili poslancem, na to pa bomo dali besedo morda še komisiji in predsedstvu. Gospod Vos, izvolite. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, meines erachtens ist mit dem Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z sodbo o hrambi podatkov je postalo jasno dvoje. Prvič, nasplošna hramba podatkov dopustna, ampak ob tem je treba potegniti neke omejitve sorazmernosti. Torej, ne gre za to, da bi prišli do sklepa, da hrambe podatkov več ne bo. Ne. Način hrambe moramo samo spremeniti. Naša naloga je, da najdemo ravnoteže med eh, upravičenim interesom ljudi, da zaščitijo svojo zasebno sfero in pa eh, javnim interesom za preiskavo kazenskih eh, dogodkov, kaznjivih dejanj, oprostite. Torej, na področju kazenskega pregona moramo omogočiti dostop do podatkov. Seveda pa moramo kot zakonodajalci eh, ob tem poskrbeti za, tudi za določene omejitve. Moramo pa omogočiti dostop do podatkov v kazenskem pregonu. Istočasno pa je naloga države je to naloga države pri boju proti kriminalu. Ob tem moramo seveda spoštovati tako določbe pravne drž države, kakor tudi boja proti kriminalu, zaščite žrtev. Pregon kriminala je državna naloga. Sicer pa moramo seveda žrtvam kaznivega dejanja in eh, njenim najbližje pojasniti, zakaj nismo izkoristili vseh možnosti za raziskavo nekega kaznivega dejanja. Zato potrebujemo to, te določbe o hrambi podatkov. To je bistvenega pomena za preiskavo kaznjivih dejanj in organom kazijskega pregona moramo dati v roko dovolj potrebnih orodij. Ne moremo se iti nekakšne nekakšnega lastnega tolmačenja pravice in reči, da ne moremo odkriti določenih kaznjivih dejanj, zato ker pač ni omogočen dostop do podatkov. Zato moramo poskrbeti za ustrezen okvir, ki mora biti potem izvajan v državah članicah. Hvala lepa, gospod Moraes. Hvala lepa. Najprej samo hitra analiza našega stališča do sodbe. Pravno stal, službo sprašujem o retroaktivni značilnosti te sodbe. Kaj to pomeni za nacionalne pravne sisteme? Kaj se bo zgodilo z podatki, ki jih države članice trenutno že hranijo? na kakšen način lahko iz, uh, razveljavimo nacionalna pravila o hrambi podatkov. To sedaj še ni čisto jasno. Torej, če preberemo sod, bo ni jasno, kakšne bodo njene posledice. Zanima me pojasnilo pravne službe v zvezi s tem. Eh, kaj bo torej pomenila ta sodba? Vsi sedaj sodbo beremo, jo skušamo razumeti naša analiza do sedaj je naslednja. Eh, gre eh, za sodbo z precejšnjimi posledicami. Eh, torej gre za, hram, za ohranitev načela sorazmernosti, zagotovitev zakonitega dostopa. Gre tudi za vprašanje obdobja hrambe, šest mesecev ali dve leti, torej sodba vpliva sedaj na vse te točke. Ko smo začeli razpravljati o direktivi o hrambi podatkov, smo se kot skupina zauzemali za sodno avtorizacijo, sodno odobritev. Tudi glede tega vidika je sodba kritična. Sedaj moramo priznati, da je ta sodba zelo pomembna in da je popolnoma spreminja realnost. Dejansko gre za nekakšno budnico. Jasno je, da potrebujemo določeno stopnjo zbiranja podatkov uh, ukvarjamo se z grožnjami terorizma, kriminala, ampak seveda ne moremo ob tem uh, se neza, nezakonito dostopati do podatkov. Če si ogledate določene vidike sodbe, torej hramba podatkov šest mesecev, maksimalno dve leti. Uh, ta sodba je zelo sistematična. Dejansko pravi, da sedanje masovno zbiranje podatkov ni pravi način. Zato moramo razumeti, da je ta sodba precej uničujoča. Najprej moramo svetu jasno povedati, da ko smo kot parlament glasovali za direktivo in uredbo, potrebujemo seveda tudi odziv sveta. Kasneje pa bomo morda lahko pripravili vse neko minimalno zakonodajo o tem, kako uh, hraniti podatke, kako se uh, s pomočjo teh podatkov boriti proti kriminalu in terorizmu. No, ampak najprej moramo sedaj pozvati svet, naj se odzove na to direktivo, ki jo že imamo, kajti svet se ni ozval dovolj hitro. Mi moramo sedaj najprej razumeti, da je to sedaj precej uh, daljnosežna sodba. Vse se je spremenilo, ko gre za masovno zbiranje podatkov sodba je zelo pomembna. Še vedno bomo potrebovali pa ustrezno zakonodajo za boj proti grožnjam naši varnosti. Hvala lepa, gospod Moraes. Mi sedaj uh, bližamo končnemu koncu tega sklopa. Veliko se vas je javilo k besedi. Prosim, da ste kratki, tako da bomo lahko slišali še odziv komisije. Gospod eh, oziroma gospa z Argentini. Hvala lepa. Ja, uh, Ta sodba sedaj poraja celo vrsto vprašanj. Če sem prav razumela, potem sodišče meni, da ta direktiva sploh ne bi smela nikoli obstajati. Sodba ima celo retroaktivni učinek. To, kar se je zgodilo, se torej ne bi smelo zgoditi. Pravno službo sprašujem, kakšne posledice da bo to imelo v posameznih državah članicah. Eh, v moji državi se še vedno zbira podatkov, tudi tukaj. Naš eh, državni sekretar za pravosodje je rekel, mi bomo sedaj šest mesecev preučili to sodbo in bomo videli, kaj bomo naredili. Eh, sodba sodišča pa pravi, da ne bi smeli nič hraniti pod to zakonodajo. Nek švedski ponudnik storitev pravi, da več ne bo zbiral podatkov, ker češ, da to več ni, podob, to več ni potrebno v skladu s to sodbo. Kaj torej to sedaj pomeni za podatke, ki so že bili zbrani oziroma ki jih hranijo v zadnjih dveh letih na podlagi dosedanja zakonodaje, ki torej eh, v skladu s to sodbo sploh ne bi smela obstajati. Ta sodba bo imela retroaktivni učinek kaj to pomeni naprimer za sporazum eh, med ZDA in pa Evropsko unijo o podatkih o, letal, o letalskih potnikih. Je še vedno dovoljeno zbirati podatke o letalskih potnikih? Glede na sodbo mislila, da takšna hradba podatkov več ni dovoljena. Kaj bomo torej naredili v državah članicah? Dejansko bomo morda morali začeti za postopki kršitev zakonodaje proti državam članicam, ki so se pravzaprav držale zakonodaje, ker je sedaj sodišče odločilo, da takšna zakonodaja ni dovoljena. Vsi si torej tukaj želimo veliko odgovorov. Verjetno bomo na te morali še počakati odgovore bomo verjetno dobili šele v naslednjem mandatu. Vsi sedaj hranijo podatke, telekomunikacijska podjetja, letalske družbe. Eh, ta podjetja naj bi sedaj več ne spoštovala zakonodaje in to bi lahko povzročilo celo vrsto primerov. Posamezniki bi lahko izkoristili priložnost in eh, začeli z postopki pred, pred sodiščem. gospodu Fosu torej pravim naslednje. Če obstaja neka kršitev, ki je dovolj resna za to, da bi morali v zvezi s tem hraniti podatko, pravzaprav sedaj nimamo nobene prave, pravne podlage za to. In to bomo potrebovali. Hvala lepa. Gospa Edith Bauer. Hvala, imam kratko vprašanje v zvezi s tem, kaj se dogaja. Tukaj sem že deset let in prvič se je zgodilo, da je bila neka zakonodaja razglašena za neveljavno, za razveljavljeno. Zato me zanima, kakšen bo sedaj tukaj postopek. Torej, kako bomo sedaj ravnali s tem dejstvom, da ta zakonodaja ni dovoljena? Kako bo to rešeno pred sodiščem? Če govorimo o nacionalnih pravnih sistemih, v državah članicah lahko govorimo o veljavnih zakonih, torej to ne more predstavljati kršitve. Kdaj bodo torej ti zakonodajni akti v državah članicah nehali veljati? In če je neka zakonodaja povzročila, da so bili hranjeni podatki in na podlagi teh podatkov so sodišča sprejemala odločitve, kako bo to sedaj rešeno? Ima komisija kakšen odgovor na to? Gospod Bronc, potem komisija in potem komisija. Prosim, eh, naj bodo vaše izjave kratke, tako da ne bomo po nepotrebnem zavračevali tega sestanka. Gospod Bronc. Celo po sodbi sodišča in njenem izvajanju se mi zdi, da je grožna naslednja. Organizirani kriminal ali terorizem bi lahko bil izgovor za zbiranje podatkov. No, ampak tudi, če se razblini sum za takšna dejanja, bi lahko informacije uporabili za drugačne namene, naprimer prepoved določenih političnih mnen, ki obstajajo v določenih državah članicah. Ali je sodba razmislila tudi, ali je sodba upoštevala tudi to točko? No, vemo, da sodba sodišča ne bo vplivala na nacionalne zakonodaje, ki so bile sprejete v okviru uh, te direktive. Ali bo torej sodba priveljala do nove direktive, s, bodo, s katero bodo morale države članice razveljaviti prejšnje? Komisija in predsedstvo in potem gospod Kajola za to, da bo odgovoril na ta specifična vprašanja. Komisija. Hvala, gospod predsednik, hvala poslancem za njihova stališča. Kakor veste, je komisija pozdravila eh, jasnost, ki jo je prinesla sodba sodišča v zvezi z direktivo hrambi podatkov in eh, pravzaprav sodba potrjuje kritične pripombe iz leta 2007 eh, o tej direktivi o hrambi podatkov. Sodišče je odločilo, da direktiva o hrambi podatkov ne spoštuje načela sorazmernosti in da bi morala vsebovati več varovalk. Sodba sodišča je zelo pomembna, se ukvarja se z dostopom do podatkov, z definicijo resnega, eh, hujšega kriminal, kriminala eh, in pa način in lokacija hrambe podatkov. O vsem tem smo že govorili v evalvacijskem poročilu komisije iz leta 2011. No, sodba je pa ugotovila, da hramba podatkov eh, sama po sebi ne predstavlja kršitve osebnih eh, in temeljnih svoboščin, in da eh, je v primernem načinu, na primern način hramba podatkov lahko prispeva k eh, namenom varnosti. Ja, sodba je izredno kompleksna, to je razvidno tudi iz predstavitve pravne službe in iz prispevkov poslancev, zato moramo previdno oceniti učinke te sodbe. Te učinke ocene bo pripravila komisija v posvetovanju z vsemi upletenimi, upoštevali bomo vse legitimne interese. Kar se tiče možne revizije direktive o e-zasebnosti in izid pogajanj eh, o hrambi podatkov. Vse to bomo upoštevali priden, pri pripravi te ocene. Komisija si bo torej za to oceno vzela dovolj časa. Sedaj še hitri odgovor eh, poslanki Sargentini o postopkih kršitev. Komisija se bo s tem Eh, začela zelo hitro ukvarjati v naslednjih nekaj tednih. You, Hvala, gospod predsedujoči. Predsedstvo spoštuje sodbo sodišča in jo pozorno preučuje. Zaenkrat, če nimamo nobenih pripomp. Hvala, gospod Kajola. Hvala, skušal bom biti kratek. No, ker je ta razveljavitev ex-tung z retroaktivnim učinkom. Bomo seveda morali razmisliti tudi o pravnih posledicah, ki jih sedaj to prinese s seboj. Gospa Sergentini, nacionalna zakonodaja ni, torej na, ta sodba ne vpliva na nacionalno zakonodajo. Nacio, nacionalna zakonodaja več eh, ne rabi spoštovati določbe iz direktive o hrambi podatkov. In ni treba, da spoštuje določbe iz te direktive, ki je bila sedaj razglašena za neveljavno nacionalni sodniki bodo morali oceniti, ali so spoštovane osnovne pravice. To je torej v pristojnosti nacionalnih sodnih pristojnosti. Evropsko sodišče je pri tej sodbi analizirala samo uh, to dotično direktivo in sodba se ne nanaša na druge akte, ki so bili sprejeti v Evropski uniji. Na tej stopnji je torej težko analizirati neposreden učinek na druge kose zakonodaje Evropske unije. Če želim odgovoriti vi, gospe Bauer, glede tega, kako je prišlo do te sodbe. Najprej smo imeli torej dve predhodni vprašanje dveh eh, vrhovnih sodišč. v Avstriji je tudi neko državno sodišče zastavilo to vprašanje, torej imeli smo predhodno vprašanje na to temo. In eh, v nadaljevanju je eh, sodišče v Luksemburgu se je izreklo ne le glede tolmačenja samih eh, aktov, temveč tudi glede veljavnosti in to je tudi v skladu s pogodbo. In še nekaj, kar sem želel pojasniti. Edini učinek, ki ga ima nevaljavna direktiva, je to, da se je več ne uporablja od tistega dne, ko je stopila v veljavo. Torej, eh, to je edina posledica sodbe. Komisija lahko predstavi novo direktivo, vendar ta direktiva mora upoštevati načelo sorazmernosti, ki ga je izpostavilo sodišče. Sodišče je povdarilo pomen spoštovanja načela sorazmernosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ah, euh, hvala. Eh, na kratko ste to predstavili. Eh, dvakrat hvala, ker ste bili kratki in zelo jasni tako bližamo se koncu tega mandata, to je zadnja seja odbora Libe v ponedeljek ob sedmih zjutraj. Se bomo sestali koordinatorji. Torej, čaka nas še en sestanek koordinatorjev, na katerem bo prisotna tudi komisarka in podpredsednica komisije Vivian Redding. Mm, še enkrat bi se vam zahvalil za vašo predanost, težko delo, za kakovost naših razprav, ki smo jih uživali tukaj v zadnjih petih letih. Teh zadnjih pet let je bilo zame resnično izredna izkušnja, upam, da tudi za vas. Vidim pa, da bi gospa s Argentini želela še nekaj dodati, preden se zahvalimo tolmačem. Ja, ne gre za to, da bi želela imeti zadnjo besedo. To morate imeti vi. No, ampak včeraj nisem imela to možnosti ničesa povedati tega tudi ne bom mogla storiti v ponedeljek. Se vam pa želim zahvaliti za vašo potrpežljivost v zadnjih petih letih. Prinesli ste nam veliko veselja. Um, zelo Veliko ste nam dali, upam, da se boste vrnili v Evropski parlament, da boste nadaljevali z vašim delom, ampak če se to ne bo zgodilo, se vam od vsega srca zahvaljujem za vaše trdo delo, za vašo potrpežljivo, za vaš humor in za vašo predanost. Hvala, Judith, tako ste prijazni skoraj da ne morem verjeti. Upam, da vas bom lahko še boljše spoznal in enako velja tudi za ostale. Še enkrat uh, želim, uh, veliko, vam želim veliko uspeha v volilni kampanji, srečno pot tistim, ki se vračate v vaše države, tisti, ki več ne boste. Uh, Kandidirali vam želim veliko uspeha v nadaljem delu in vsem želim